odnosih, eh, kot tudi pri spoštovanju človekovih pravic v Libiji. Ta, to sporočilo pa je zelo jasno. Hvala lepa. Gospa. Predsedujoča, zahvaljujem se za vse prispevke. S tem smo zaključili z razpravo na to temo. Jutri pa bomo glasovali. Nadaljujemo z dnevnim redom. Prihajamo na zadnjo točko dnevnega reda in sicer gre tukaj za vprašanja za ustni odgovor svetu in komisiji glede preverjanja prošen za azil v državah članicah in stroškov eh, tega preverjanja. Besedo takoj predajam avtorjem teh vprašanj. Najprej, gospe Nadi Hirš, dve minute imate na voljo. Danke, Hvala, predsedujoči. V Evropskem parlamentu smo se zredili glede tega, da želimo od leta 2012 skupni azilni sistem v Evropski uniji. K temu pa tudi sodi, da imamo enake ali podobne pogoje v državah članicah. Izvajanje pa je prineslo ubiranje, upor in eh, do tega je prišlo tudi zato, ker se pri pogajanjih o azilnem pogetu nismo dobili informacij, napačne informacije, različne informacije. Zato tudi pri finančni oceni tako mm, direktive o postopku, kot tudi stroškov držav članic nimamo informacije ali pa jih imamo zelo malo. Zato bi zaprosili komisijo, da opravi študijo ali pa nam posreduje informacije. Tukaj imamo teme. Eh, tolmačenje, kot tudi pravni, eh, pravno svetovanje. Nimamo dovolj podatkov o tem, eh, koliko držav to resnično ponuje in koliko to stane. Pri prenovi direktive o postopku vidimo, da gre da lahko dobimo podprešen postopek, kar bi bila prednost, saj bi bile potem sprejete odločitve čim prej in ljudje bi hitro dobili svoj odgovori, tudi stopnja napak bi bila nižja. Zato je cilj liberalcev podpreti komisijo pri teh prizadevanjih, vendar pa tudi potrebujemo argumente v diskusiji z državami članicami in moramo vedeti, kakšne učinke bo imela prenova tega zimnega svežnja, sploh direktive o postopku. Zato vas eh, prosimo za ustrezne informacije, tako da bi lahko resnično uresničili eh, ta namen do leta 2012 in spostavili skupni evropski azilni sistem. Hvala lepa. Zdaj besedo predaja Moniki Holmajer, ki je prav tako avtorica vprašanja. Pomembno je, da se Evropska unija ukvarja z vprašanjem azilnega prava in za begunci. Komisija je podala svoje predloge. V tem smislu doslej še nimamo kakšne natančne analize glede izvajanja obstoječega pravnega okvira, kot tudi k novim predlogom. Nimamo ali pa skoraj nimamo nekih analiz in preračunov. Ugotavljamo, da je Evropska ljudska stranka brez omejitve zauzema za zaščito prosilcev za azil in beguncev, vendar pa to vodi tudi do težav, da se pravica za, do azila izkorišča ali, in zlorablja. Pravica do azila in subsidijarne zaščite ni enotna v 27 držav članica. Potreba je poskrbiti tudi za to, da trgovci z ljudmi ne bodo dobili priložnost za to, da preko našega azilnega sistema služijo milijarde. Azilni postopki morajo biti vodeni kvalificirano in skrbno. Prosilci azil morajo biti gotovi, da bodo v Evropske uniji dobili zaščito. Nekaj je dobrih poizkusov v novi zakonodaji, naprimer tolmačenje, ustrezna zdravstvena oskrba eh, zaščita posebno občutljivih skupin in tako naprej. Naj omenim tudi druge točke, s katerimi se ne strinjam. Države članice nimajo veliko možnosti za odpravo zlorab zlorab, pospešeni postopki na meji naj bi bili čim bolj omejeni. Če nek prosilec eh, krši dožnost do sodelovanja, ni nobenih sankcij. Če ponikne v ilegali, država članica naj ne bi prekinila postopka, ko se ponovno pojavi, naj bi mu omogočila novo paleto postopkov, ki jih lahko izkoristi tudi pri. Eh, očitni neupravičenosti naj bi bi omogoč pospešen postopek eh, po drugem, eh, po drugi prošnji za azil. To pomeni bistveno povečanje stroškov, tudi brezplačna pravna eh, pomoč preko odvetnika je po trenutni verziji predloga strani komisije nekaj, kar povzroča dodatne stroške za države članice. Komisijo preprosto prosim, da razmisli o posledicah v praksi svojega predloga, kaj bo to prineslo za uprave, organe držav članic. Želimo si visok standard, vendar pa mora biti ta tudi izvedljiv in ke, tako, da ne bodo sploh zelo obremenjene države pred nemogočimi nalogami. Hvala lepa. Gospa. Poslanka Silvi Gujom je naslednja. Tudi vi, eh, tudi gospa Gujom je avtorica vprašanja 3 minute. Euh, <clears throat> Hvala, predsedujoči. Naj povem, da ta razprava se mora dotikati predvsem vzpostavitve skupnega azilnega sistema leta 2012, kar nam bo omogočila, da izidemo iz nacionalnih pristopov. In eh, zaradi tega bomo morali eh, ciljati na višjo stopnjo harmonizacije. Samo, torej samo praktično sodelovanje ne bo omogočilo razhajanj med nacionalnimi sistemi. Ampak hkrati sem tudi zaskrbljena, obstajajo močne blokade na ravni sveta, kar zadeva vzpostavitev skupnega sistema. Nedvomno je to zapletena stvar in torej pričakujemo pomoč komisije z dvema novima predlogama eh, direktive. Danes se pogovarjamo o stroških tega sistema. Zavedamo se, da z jasnejšimi postopkovnimi jamstvi eh, breme za države članice se bo povečalo in to bo težko prenesti v eh, trenutku finančne krize. Zato se soočamo z postopki, ki iz ki so slabe kakovosti, ki so zelo dragi za države članice, izboljšanje postopkov a, eh, eh, obravnave na prvi stopni eh, srednjeročno bo omogočilo, da tudi dosežemo ekonomije obsega, kajti harmonizirani postopki bodo od vsega začetka omogočili boljše, boljše identifikacijo neupravičenih prošenj, povečanje števila sklepov, hitrejši, hitrejše odločanje, boljšo kakovost, skrb krčenje rokov, zmanjšanje števila prizivov, eh, zmanjšanje eh, tudi stroškov kar zadeva sprejem in zmanjšanje splošnih stroškov. Zakaj ne bi govorili tudi o sistemu Eurodac? Zakaj nobena država članica ne eh, zahteva iz tega sistema poročila o stroškovni učinkovitosti? Vemo, da eh, imamo zelo hude človeške posledice, hkrati tudi proračun eh, se ne uporablja ustrezno. Imamo tudi vprašanje večkratnih prošen in to eh, povzroča še veliko večje stroške, ampak moramo spregovoriti tudi o celem sistemu. Sem poročevalka tudi o direktivi za postopke. Stopnja harmonizacije ni zadovoljiva in škoduje. Vse to bremeni države članice in žrtve preganjanja. Obzorje 2012 je naš cilj, zato da bomo spoštovali te časovnice ne moramo pač prevzeti naše odgovornosti, ne smemo se zadovoljiti samo z najmanjšim imenovalcem. Potrebujemo učinkovite postopke, to je moj cilj in cilj moje skupine. Thank you very much. Köszönöm szépen, képviselő. Hvala lepa. Zahvaljujemo se vam. Zdaj pa bi predal besedo gospodu De Jongu. Ne, oproščam se, preskočil sem eh, eno uh, avtorico in sicer gospod Flotra. Za dve minuti predajam besedo gospod Flotra. Hvala lepa, predsedujoči. Mislim, da je cilj te razprave to, da eh, nekako prisilimo svet, da se jasno izrazi kajti stvar je tako zelo pomembna, potem ob koncu imamo različne eh, proste razlage glede številnih predlogov in to se dogaja že dolgo. In torej, seveda, svet in nekatere države članice se potem sklicijo tudi na druge stvari, govor je o humanitarnih stroških, političnih, finančnih stroških, včasih. Eh, ti stroški so tudi med sabo povezani. V tem trenutku sicer pa obstaja a, predvsej deficitarna zaščita v Evropi, kajti ni res, da Evropa sprejme vso revščino iz celega sveta leta 2007. A, smo sprejeli samo 14 odstotkov vseh beguncev iz celega sveta. Obstajajo tudi prakse, ki sploh niso spremljive, naprimer. A, neki test eh, v Češki republiki. In eh, potem imamo tudi neko odbor, ki se ukvarja z mučenjem eh, in ki je spregovoril tudi o zavrnjenju, kolikor ni jasnega postopka. In govor je torej tudi o nekaterih stroških, ampak tudi izgon eh, migrantov je zelo drag. Govorimo celo 20 tisoč evrih v Franciji za vsako državo, je, za vsako osebo, ki je izgnana. Torej, kako naj bi zboljšali te razmere? Prvič, 50 odstotkov sklepov, ki so sprejeti na prvi stopni, so potem um, zavrnjeni na, eh, v drugi stopni. Torej, tako kot je povedalo, je treba izboljšati sklepe na prvi stopni. Gre za finančne in človeške stroške in tudi druge narave, ki jih ne gre prezreti. Mislim torej, da svet bi, moral, bi se moral tudi osredotočiti Eh, na, eh, popačenja dublinskega, dublinskega sporazuma. Potem imamo tudi študijo parlamenta, imamo tudi vprašanje centru za pridržanje migrantov. To ima res nedostopne stroške. O tem se je treba pogovoriti v naravni sveta. Je nujno. Hvala lepa, gospa Flötre. Zdaj predajmo besedo gospodu De Jongu ki je eden od avtorjev. Izvolite. Soms worden we slachtoffer. Hvala lepa. Včasih eh, smo žrtve naše metode dela. Eh, obstajala je neka direktiva o azilu, ki eh, urejuje postopke, merila za sprejem. Toda ali bi sklenili, da sprejmemo vse v paketu, drugače bi se pogajanja iz izrodila. Takrat nismo imeli skupnega sistema. Uh, ampak s stvarnost je drugačna. Tukaj gre za eh, hkratno, hkratni obstoj različnih direktiv in različnih eh, razmer in okoliščin. In eh, torej v tej situaciji ni nikakršnega pravega soglasja, kar zadeva sprejem oziroma postopke, azilne postopke. Kaj to pomeni, da so odgovorne države članice za obravnavo azilnih prošenj in torej ni nobenega jamstva, kar zadeva človekoljubni sprejem prosilcev. To je nesprejem sprejemljivo, predvsem, če razmišljamo o trenutnih razmerah. Zaradi tega zahtevamo od komisije, sprašujemo svet in komisijo, kako nameravajo postopati za to, da se bo direktiva uresničevala, ne da bi a, eh, pri tem izgubili na kakovosti. Ali boste poskusili v kratkem dati znak, jasen znak tudi eh, javnosti? ali pa morda bodo države članice lahko eh, delovale vsaka po svoje. V uh, tem vprašanju se ne dotikamo uh, vidik, finančnih, uh, gospodarskih vidikov. Ne, nekar, nekar me ne bi to zanimalo, ampak za me je glavno merilo človeško ravnanje in torej tudi dostojanstveni sprejem. To so uh, res neizogibno uh, potrebni vidiki in upam, da bo. Köszönjük szépen, és akkor a szerzők nyomán... Hvala lepa. Zdaj z <clears throat> zadovoljstvom pozdravljam tu med nami <clears throat> ministrico Gyuri, ki je nedolgo od tega sedela tu med nami, zdaj pa bo spregovorila v imenu sveta. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Eh, gospod komisar, eh, poslanke in poslanci, najprej naj se vam zahvali za možno, da posežemo v razpravo in da se pogovorim z vami o izredno pomembnem vprašanju. To je dejansko pregledovanje prošen in stroški pregledovanja prošen prosilcev za azil. Tukaj govorimo o prenovi eh, direktive, kar zadeva azilne postopke in rekla bi, da glede na to, da a, imamo nekatere skupne vidike, bi obravnavala a, skupno vseh pet, a, vseh pet vprašanj. Leta 2010 je komisija govorila o, o takratnem stanju direktive o azilu. Tam se sklicujemo na a, postopke za a, priznanje azile, na določene postopke. A, dogovorjeno je bilo, da dejansko, da, da, da ciljev dejansko se še ni spoštovalo. Evropski svet oktobra 2008 je sicer uh, potrdil zavezo o uh, obveznosti do sprejema, ki, kar je obvezovalo države članice, da, da preuzamejo uh, eh, stroške, ki so povezane z azilom in z migracijskimi tokovi na uh, transparenten, torej pregleden in dosreden način. Poleg tega je ta zaveza vsebovala tudi konkretne uh, angažmaje, konkretne obveznosti, naprimer pobude za dopolnitev dopolnitev skupnih postopov na področju azilne politike. Komisija bi torej morala predložiti predlog za skupni postopek. Štokholmski program je tudi jasno povedal, da vzpostavitev takega skupnega azilnega sistema bi a, terjala višjo stopnjo harmonizacije, in to uh, je še vedno bil eden od ciljev evropske politike. Leta 2008-2009 je komisija predložila številne predloge, nekatere izmed teh eh, so uh, bile tudi sprejete dublinski sistem Eurodac, naprimer, in tudi predlog spremembe uh, direktive za sprejemne pogoje, za tudi pomožni urad za sprejemanje priseljencev in tudi kar zadeva postopke za sprejem priseljencev oziroma pribežnikov. Svet po teh prvih predlogih eh, se je spravil k delu. Svet je obravnavan, obravnaval podrobno vse predloge doslej. Edini uresničeni predlog je eh, dejansko predlog, ki zadeva pomožni urad za priseljence. Lani so sveti in komisija sklenila, da oziroma se zedinila okrog sprememb v zvezi z direktivo, v zvezi z dolgoročnimi bivanji in to je sedalo sicer pomembnega zagona za vzpostavitev skupnega zilnega sistema. Nažalost pa na drugih področjih eh, je prišlo do težavnejših premikov, kajti gre za izredno občutljivo politično temo, ki je zapletena tudi z strokovnega vidika. vsi parlament in svet potrebujemo časa. Tako kot eh, je pravilno, bilo pravilno povdarjeno v vprašanjih za ustni odgovor, predlog prenove direktive vsebuje številne problematične vidike. Parlament je izpostavil svoje stališče, ki se sicer že nakazuje zapletenost tega vprašanja. Zdaj pa v zvezi s tem predlogom obstajajo še vedno določeni dvomi v okviru sveta nič koliko težav. Sprašujemo se, kateri bi lahko bili učinki e, oziroma posledice na ravni stroškov za te skupne postopke in tudi z ozirom na učinkovitost. Mnogi izmed vas so povdarili, da je pomembno se osredotočiti na učinkovitost in uspešnost prega predloga. V tem smislu e, sicer podpiramo te cilje, pomembno je, da a, določim eh, skupna merila in predpise in eh, da se zedinimo okrog nekaterih temeljnih točk države članice, želijo v polnem spoštovati to, kar je zajeto v sporazumih za zaščito prosilcev za azil. Vsekakor pa so videti razmere še bolj zapletene tudi v kontekstu uh, današnje krize, zato je potrebno najti neko ravnotežje med uh, potrebami prosilcev za jezil in najti tudi ustrezne ukrepe, ne da bi preveč obremenjevali proračunov držav na ravni tudi upravnih stroškov. Trenutno nismo še uspeli najti te, tega ravnotežja. Če eh, nam to ne uspelo, tudi ne bo moča eh, prenehati z vsemi zlorabami, tako kot je omenjala tudi gospa Holmajer. Dolgoročno oblasti te zlorabe bi lahko postavile pod vprašaj celotno področje eh, prošen za azil v evropskih državah. Cilj je zdaj to, da predložimo nek predlog, ki eh, je lahko deležen čim širše podpore. Nedvomno novi predlog bo dal do novega zagona razpravam v okviru sveta. In v novem predlogu, iz novega predloga bodo morale iziti tako stališča parlamenta kot sveta. Na tak način bomo lahko sopili korak dalje, kar zadeva vprašanje prosilcev za azil In to je nedvomno pomemben vidik tega paketa, tako kot ste tudi vi pravilno izpostavili. Države članice so vsekakor izrazile svojo pripravljenost, da pomagajo komisiji pri oblikovanju novega predloga. Ezzel összefüggésben még hadd mutassak rá egy aspektusra. A... Želela bi podariti tudi še nek drugi aspekt, kar zadeva oceno eh, stroškov teh postopkov, seveda korisno bi bilo imeti to vrstno oceno. In uh, zato je pomembno, da razpravljamo tudi o tem v okviru sveta. Vsekakor moram uh, <clears throat> pojasniti, da v tem trenutku ne razpolagamo s temi informacijami, ker je to v izključni pristojnosti držav članic zbiranje informacij v zvezi s stroški pregledovanja prošen v državah članicah eh, dejansko eh, ne spada med pristojnosti, ki nam jih daje eh, pogodba. Zaradi tega v imenu sveta ne moramo prevzeti nobene obveznosti, kar zadeva dajanje na razpolago teh informacij. Kljub temu pa se mm, je svet angažiran in si prizadeva, Eh, kar zadeva eh, dejavnosti, ki so povezane v zvezi z prenovo direktive o azilu. Naj se vam zahvalim za opravljeno delo in sem prepričana, da komisija v novem predlogu bo upoštevala pripombe, ki eh, ste jih izrazili in na nje opozorili. Računamo na strokovna znanja in prizadevanja Evropskega parlamenta in mađarsko predsedstvo je prepričano, da v duhu sodelovanja bomo nedvomno postorili nekaj korakov naprej naprej, vedite, da eden od ciljev mađarskega predsedovanja je ravno to, da a, zabeležimo napredek v zvezi z a, pripravo tega skupnega sist azilnega sistema. Želeli bi priti do političnega dogovora, kar zadeva direktivo o uh, kvalifikacijah in tudi kar zadeva tudi Dublinski sporazum in to pred zaključkom uh, eh, mađarskega predsedovanja. Upam vsekakor, da kar zadeva vidike, ki ste jih izpostavili v vprašanju, bo prišlo do večje uskladitve med svetom in parlamentom. Hvala lepa, gospa. Uh, <clears throat> namestnica ministra, zdaj bi eh, dal besedo eh, komisarju Füleju, da odgovori na ta vprašanja. Uh, uh, Hvala, eh, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Torej, postopkovna direktiva je pomemben element skupnega azilnega sistema in cilj komisije je, da bi imeli uravnotežen pravičen in stroškovno učinkovit sistem. E, torej, tudi finančni vidik je pomemben v vseh predlogih komisije. Komisija je pri pripravah opravila tudi ustrezne analize in študije v skladu z, uh, učin z oceno učinkov um, finančne posledice so temeljile predvsem na statističnih informacijah in na podatkih, ki smo jih dobili iz držav članic in sicer na osnovi obsežnega um, vprašalnika, ki ga je razposlala komisija. Samo nekatere države članice so lahko podale eh, celovite informacije o stroških azilnega postopka. Uh, Eh, druge samo o stroških eh, pravne pomoči oziroma tudi eh, stroških tolmačenja. Komisija je pripravila to stroškovno oceno na osnovi razpoložljivih podatkov. Komisija je bila mnenja, da je s ciljem znižanja stroškov potreben pristop, da bi na prvi stopni eh, postopka rešili čim več vprašanj. To je torej bistven element tega postopka, da bi bil bolj hiter, bolj učinkovit in tudi bolj pravičen. Dodatna vlaganja v postopek na prvi stopni Eh, bi izboljšala učinkovitost celotnega postopka in taka vlaganja seveda vrčujejo tudi potem v naslednjih eh, postopkih pri, v postopku pritožbe in tako naprej. In um, projekt Suleha, ki je bil pred kratkim izveden v Združenem kraljestvu, je to tudi eh, potrdil in sicer 2010 eh, so to izvedli in tam so dokazili, dokazali, da če azilni postopek eh, izoblikuješ predvsem na prvi stopnji, da ponudiš pravno pomoč že na začetku postopka in da omogočiš tudi pravnemu zastopniku, da eh, se vključi v postopek, to izboljša eh, kakovost postopka na prvi stopnji. In eh, tako je bilo možno hitreje sprejeti odločitve in bilo je sprejetih tudi več pozitivnih odločitev. Manj je bilo pritožb in več. Eh, eh, eh, višji odstotek vračanja v države izvora. S tem se seveda zmanjšajo stroške, stroški in varčev, ven je, eh, je bilo, eh, torej več smo privrčevali, kot je bilo investirano v dodatno pravno pomoč. To je pokazala študija v Združenem kraljestvu. Seveda gre pri tem tudi za delitev bremen eh, med državami članicami, kar zadeva prosilce za azil. Um, ob koncu Eh, želim povedati, da je komisija eh, stroškom pripisala velik pomen kot del ocene učinka. In empirični dokazi so potrdili pravilnost našega pristopa. In tudi eh, študija Evropskega parlamenta je to potrdila. Zato komisija ne bo pripravila dodatne študije stroškov, analize stroškov, ampak v naslednjih fazah pogajanja uh, o uh, direktivi o azilnem postopku bo komisija še naprej zelo pozorna uh, na stroške, na velik stroškov. Hvala. Hvala, gospod komisar. Hvala za vaš prispevek. Sedaj pa sledijo predstavniki posameznih političnih skupin. Začeli bomo z Evropsko ljudsko stranko. Gospod Buzutil, beseda je vaša dve minuti. You, Hvala, gospod predsedujoči. Eh, azilni eh, svežn je trenutno blokiran in to je pravzaprav zelo škoda in vsi bi morali storiti vse, da deblokiramo to situacijo. Več razlogov je za to, da je prišlo do blokade. Očitno smo se koncentrirali na nove predloge, ko pa vemo, da obstaja obstoječa, da obstaja zakonodaja in eh, države članice imajo težave jo izvajati. In, eh, Eh, to je zapustilo čuden občutek med državami članicami, niso pripravljene sprejemati nove zakone, ko pa imajo težave izvajati obstoječe predpise. Drugič, novi predlogi. Eh, načrtujejo, predvidevajo eh, več obveznosti in tudi več bremen. In to ni realistično, predvsem v sedanjem kontekstu. In to, in to je bilo tudi že povedano, lahko vodi do zlorab, ki bi jih lahko preprečili. Tretjič, eh, obstaja pomankli, eh, torej manjka eh, ocena finančnih posledic. Ne strinjam se, torej. Ne mislim, da je študija, ki je, jo je izvedle, izvedla komisija o delitvi bremen, študija o stroških in mislim, da bi bilo eh, prav, če komisija eh, oceno stroškov izvede kot nekaj ločenega. Mislim, da ni, predlog, ni predloga za zakonsko Eh, zavezojoč eh, mehanizem delitve bremen in to nam seveda dela težave tudi tu v parlamentu. In tretjič, eh, svet še zmeraj ustraja na mm, takih zadevah, kot je pregled dublinske uredbe. Svet bo posvetil več pozornosti Eh, rešitvi dublinskega dosija, to smo danes slišali in to me veseli. Res je, da smo v težavni situaciji in iz te se moramo izkopati. Naša politična skupina je še vedno pripravljena sodelovati s svetom in predvsem tudi z drugimi skupinami v parlamentu, da bi dosegli kompromis, ki bi bil spremljiv za vse. Hvala. Hvala, gospod Busutil. Sedaj pa Cecilia Wikström za Liberalce. Dve minuti. Tack så mycket, herr talman. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, vse evropske inštitucije se morajo držati tega roka 2012. Do takrat naj bi bil pripravljen eh, azilni sistem. Eh, sicer sem optimistična, ampak malo sem tudi zaskrbljena, ali nam bo uspelo se držati tega roka ali ne. E, torej, imeli naj bi skupni sistem in treba je na enoten način e, odločati o prošnjah za azil. Situacija je podobna v vseh, vseh državah, kjer e, se soočajo s tem. Danes so velike razlike, kako se ravna z ljudmi v posameznih državah. Eh, gospod komisar Füle je eh, pred kratkim povedal, eh, da je to res, da so velike razlike kako se ravna s prosilci za azil v državah članicah. Stroški eh, naj bi se zmanjšali, eh, če se več investira v postopek na prvi stopnji. E, torej sedaj gre predvsem za direktivo o postopkih in za nas v tej hiši bi bilo pomembno, če bi res vedeli več o stroških v posameznih državah, ko gre za obravnavo prošen za azil. Mislim, da z detaljirano analizo vsega tega bi preprečili na napake, ki seveda vplivajo na eh, ljudi. In zato bi bili hvaležni komisiji, če nam bi lahko posredovala bolj detaljirano analizo vsega tega in če nam bi tudi povedala, kako je možno zmanjšati stroške za azilni postopek. In tako kot je povedal moj kolega Bozutil, to bi bil lahko tudi ključ za to, da se deblokira situacija v svetu in eh, res upam, da bo to možno, kajti mislim, da je velika sramota, da je svet tako zablokiran in moramo najti ključ, da bomo to nekako odklenili. Um, slišali smo uh, strani uh, tudi mačarskega predsednika vlade, da se bo zauzemal za to in treba je nadaljevati odlično delo, ki ga je izvedlo belgijsko predsedstvo. Zelo škoda bi bilo, če bi se vse zdaj ustavilo. Mislim, da lahko vzpostavimo operativni sistem z človeškim obrazom in da nam to uspe tudi 2012. Mislim, da je to možno. Torej, na vsak način eh, se moramo potruditi, da bo to uspelo. Hvala. Uh, oj, Tavariš je na vrsti naslednji. Obrigado, senhor presidente. Eu creio que... Hvala, gospod predsedujoči. Ta razprava izrecno opozarja na to, da ne gre, nam ne gre za humanitarno pomoč, ker nam je to predra, predrago. Eh, obratno to torej pomeni več humanitarne pomoči, če bi bilo bolj poceni. Ampak storiti več za humanitarno pomoč bi bilo mogoče celo ceneje. Če imamo pospešen azilni postopek, potem eh, to stane manj. Kaj ti vračanje celih družin in zavlačevanje v postopkih veliko stane. In tudi prosilci za azil tega nočejo. Torej tisti, ki so upravičeni do azila, pa tudi tisti, katerih prošnje se zavrnejo. Če želimo ravnati humanitarno in pri tem lahko tudi varčujemo, Potem uh, je edina prepreka ta, da se na ravni EU ne moremo dogovoriti. Uh, in to je pač odvisno od tega, da nimamo neke obsežne azilne politike, poznamo samo represijo in to ni dobro ne za prosilce, za azil, ne za organe in seveda tudi ne za evropskega davkoplačevalca. Torej potrebujemo aktualne informacije, želimo uh, aktualne informacije strani sveta in logično azilno politiko. Hvala. Sedaj pa je na vrsti naslednji govornik, gospod Gerard Batten. Ta razprava je rezultat implementacije eh, skupnega azilnega sistema v Lizbonski pogodbi. Eh, države članice eh, lahko odločajo o, o vidno manj zadevah. Britanski azilni sistem je že kaotičen. Eh, veliko eh, zadev je nerešenih in celoten sistem je eh, pravzaprav vabilo za zlorabo. Eh, in pravzaprav nima smisla, da govorimo o tem tu, kaj ti te mnogi od vas eh, se je zapletlo v groteskno fantazi, grotesken fantazijski svet, kot da bi bili neke vrste karitas. Vendar Britanci bodo enkrat videli, da politika, ki je to omogočila s tem, da, niso, eh, da je razlog v tem, da niso imeli možnosti eh, glasovati na referendum o Lizbonski pogodbi. Gospod Franz Obermeier eno minuto. Hvala, gospod predse. Do juči do 2012 naj bi poenotili azilno pravo v EU, ampak nejasno je, da bi hitri izgon v tranzitne cone bil možen. Komisija je uh, demen, demantirala, da bo suspendirala to ureditev in je rekla, da bo še naprej možno zavrniti prosilce za azil na meji, če pride prosilec iz varne države. To razpravo poznamo, ravno razpravo o tem, kaj je varna tri, eh, varna država in o tem so mnenja zelo različna v Evropi, razen tega eh, pravica bivanja za, se, eh, za brate in sestre, doslej je to veljajo, veljalo samo za uh, zakonske pare in potem eh, seveda tudi v socialni sistem, ki je s tem povezan. Eh, eh, dvomim, da se bodo s tem znižali postopkovni stroški, dvomim, da bo manj birokracije, mislim, da bo še več obremenitev, da bomo zrahljali eh, režim, eh, azilni režim in to bo privedlo do več migracij in eh, to ne bo dobro za Evropo. Hvala. S tem smo ob koncu uh, uradnega seznama in naslednji eh, govorijo potem v lastnem imenu. Grazie, Gospod Jakolino, mislim, da ta direktiva o azilnem postopku, da je še posebej pomembna. Uh, in postopek eh, naj bi bil zelo hiter, ampak to se danes ne dogaja. Azilni svežen naj bi prinesel nov, sodobnejši okvir, kajti stvari so se spremenile tudi v državah članicah in eh, vidimo, eh, kako delujejo sedanji predpisi. Eh, jaz se obračam na eh, Eh, komisarja. Ne moremo eh, zmanjšati stroškov samo zaradi drugih okoliščin v tako pomembnem postopku. Sicer me nekatere stvari tudi prepričujejo, ampak mislim, da eh, tisti, ki Torej, če obstajajo politične, virski razlogi, da nekdo ostane, potem ga je tudi treba sprejeti obenem pa je treba tudi zavrniti pravico tistim, ki se delajo kot uh, begunci, v resnici pa niso. Štokholmski program je ta, uh, to načelo potrdil. Uh, in ve, uh, Veliko prosilcev je bilo v zadnjih letih, eh, vedno več je tudi pravna, pravnega posvetovanja, eh, potem tolmačenje, obenem govorimo o zmanjšanju stroškov in tudi o enakomirni razdelitvi bremen. Potrebujemo boljše delovanje. Eh, tudi um, uradov za podporo, naprimer na Malti in potrebujemo Evropsko unijo, ki želi storiti odlič, odločen korak naprej, da zagotovi pravice beguncem, da pa obenem uh, dopusti bivanje uh, v Evropski uniji samo tistim priseljencem, ki so do tega res tudi upravičeni. Hvala. Gospod Moraes je na vrsti naslednji gospod predsedujoči, tako kot je kolegica Gojan povedala, je to ključni moment pri oblikovanju evropskega azilnega sistema. Gre za to, da se upravičencem za zagotovi pravice in določen napredek je bil storit, storjen v času belgijskega predsedstva. Treba je povdariti, da je prenova te direktive hrbtenica tega svežna in zato moramo napredovati tako, da bomo eh, to izpolnili do 2012 eh, rok za uveljavitev te eh, direktive. Države članice deloma tudi kritizirajo to prenovo, in, ker mislijo, da bo to pomenilo finančno breme um, želim povedati, se odzvati tudi na to, kar je povedala komisija o Združenem kraljestvu. Veliko dokazov je, da boljši postopek na prvi stopni vodi do boljših odločitev na prvi stopni, do kakovostnejših eh, odločitev in to mora biti v interesu nas vseh. Pa še To torej potrebujemo seveda tudi še več informacij strani držav članic. Želim povdariti, da naj ne bi razpravljali samo o stroških, tako kot je povedal gospod Jom, temveč gre tudi za harmonizacijo postopkov za enotne standarde v EU. Prevelike so razlike med državami članicami in v, okvir, v tej direktivi je to treba spremeniti v naslednjih mesecih. Bomo seveda še naprej obravnavali to v parlamentu in tudi v svetu. Parlament mora zauziti močno stališče, tako da ta svež ne bo zvodenil. Treba je zagotoviti osebni intervju, eh, treba je zagotoviti tudi druge pravice, vse te zaščitne klauzule so pomembne za učinkovit sistem, kajti potrebujemo skupen. Uh, azilni sistem. To je seveda tudi cilj, ki ga je eh, izrazil parlament, ampak ni bil prvi. Svet je v eh, Hagu in tudi v Štokholmu povdaril, da je to naš cilj. Seveda smo zdaj vsi odvisni od sveta, da deblokira celo stvar. Sodelovali bomo z mačarskim predsedstvom, eh, da bi nekako ostal ta zagon iz belgijskega predsedstva. To si želimo. Torej, na vsak način smo pripravljeni sodelovati in uh, vsi si želimo prist napredek v času mačarskega predsednika. Eh, Hvala lepa. Naslednji je gospod Jazdemera. Za dve minuti. Urge una politika komunen materija de asilo. Nujno potrebujemo Nova zemljo politiko, poročilo z 8. septembra, poročilo komisije kaže na velike težave v državah članicah, eh, ki so proti temu, eh, ki so proti izvajanju direktive 2005-85. Tukaj imamo različne načine izvajanja, zato potrebujemo podporo. znotraj azilnega postopka tudi na drugi stopni. Države članice se morajo odločiti, ali bodo ponudili pravno pomoč v pritožbi, torej na drugi stopni. Potem pa imamo roke za blogo eh, pritožbe in imamo tudi avtomatski suspins negativnih eh, odločitev, ki bi bile drugačne, kar pomeni, da imamo težave z sistemom vlaganja porošen. Zaradi tega je nujno potrebno eh, prenoviti direktivo in zato gre komisija se mora bolj osredotočiti na to, da vlaga na začetku, če želi biti bolj učinkovita pri razlikovanju med ljudmi, ki imajo pravico do zaščite in tistimi, ki nimajo. To tudi pomeni bistveno zmanjšanje stroško tolmačenja, ki bi potrebni tudi na drugi stopnji postopka, kar zadeva stroške tolmačenja in pravne pomoči pri odločitvah pr na prvi stopnji in razlika do stroškov, če prihaja do pritožb. Te razlike ne poznamo, zato bi nas komisija morala obvestiti o natančni razliki med stroški. Komisija je preprosto zavrnila, da bi kaj takega storila in to ni sprejemljivo. Zaradi tega potrebujemo drugo odločitev komisije ali pa bomo morali razmisliti o svoji odločitvi. Hvala lepa. Gospa Romero Lopez ima besedo dve minuti. Eh, Hvala lepa, gospa državna sekretarka. Pozdravljeni v tej dvorani, ki je bila nekoč vaša dvorana, čeprav ste bili v drugem odboru in mogoče niste izkušeni na tem področju, prav gotovo pa se zanimate za zemni svežen. To je bila pomembna točka na dnevnem redu belgijskega predsedstva in upajmo, da se bo enak ritem nadaljeval tudi z mačarskim predsedstvom. Želimo si, da bi komisija dobila vse informacije, ki potrebuje, kar zadeva potrebe po informaciji jah, v svetu in v komisiji. Videli smo študijo posledic izboljšav za prosilce za mednarodno zaščito, ampak države članice ne mislijo, da bi harmonizacija na prvi stopnji kaj izboljšala, kar je poročala komisija. Ne verjamem, da bi prišlo do zmanjšanja stroškov. Trenutno je samo v rokah držav članic, da se odločajo o teh postopkih, kar je škoda. Različni postopki v držav članicah pomenijo, da se nekatere države ukvarjajo z več prošnjami kot eh, druge. Komisija predlaga izboljšavo postopkov, to se pravi, da bi zmanjšali število eh, odločb na drugi stopni in pritožb, eh, kar bi nasplošno znižalo stroške teh postopkov. Vsej, tukaj ne govorimo samo o stroških samih postopkov, temveč in še posebej o stroških eh, tega, da nimamo skupnega azilnega postopka. Zdaj imamo na tisoče prosilcev za azil, <clears throat> ki so na mejah Evropske unije, prihajajo iz Irana, Iraka, iz Somalije ali Sudana in podobnih eh, območij. Upoštevati moramo tudi človeške stroške. Ti ljudje nimajo nobenih zagotovil, nahajajo se v centrih za begonce in prosilce azil in nimajo enakih pravic kot drugi. Čakati morajo v teh centrih eh, na to, kaj se bo zgodilo in kakšna bo odločitev. Tukaj je torej za človeški stroške, eh, stroške za ljudi, ki se vlečejo skozi leta. Ljudje, ki zbežijo iz območij, kjer ne morejo preživeti, pridejo sem in ti ljudje nimajo denarja za lete in eh, kaj drugega, zato moramo eh, zmanjšati stroske za določene države članice. Hvala lepa. gospod Popa Nikolao še ni na vrsti, ampak je na prvi gospod Koelju za dve minuti. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por felicitar os autores desta pergunta e, seguramente, a colega Mónica Almada. Hvala. Lepa autori tih vprašanj, sploh Mónica Hulmer, so povedali nekaj, s čemer se popolnoma Strinjam, kot tudi z gospodom Diazom Demero. Ima pet instrumentov za azil, minimalne standarde, ki se nanaša na postopek. Poročilo, ki ga je lansko leto pripravila komisija, pa priznava, da, člani, da so države članice sprejele različne prakse. Velike razlike imamo med. Uh, postopkovnimi garancijami v posameznih državah članicah. Bistvene razlike so tukaj. Ko gre za pospešene, za hitre postopke, eh, ob upoštevanju osebnih okoliščin, pravne pomoči in pravice do ugovora. Te zadeve se bistveno razlikujejo po državah eh, članicah. Nekatere eh, zadeve ne izvajo popolnoma ali pa celo uh, narobe, druge pa zadeve izvajajo preveč eh, striktno. Torej nimamo nekega skupnega azilnega sistema v Evropski uniji. Imamo proceduralne pomanjkljivosti. Zato moramo narediti več na začetku postopka. Potrebujemo oceno strani komisije, tako da bomo lahko izboljšali in odpravili pomanjkljivosti. Potrebujemo sodelovanje držav članic, od katerih potrebujemo ustrezne informacije in ne samo eh, o stroških, kot smo omenili. Evropske institucije morajo sodelovati. Eh,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 Hvala lepa. Zgledam podobno kot gospod Koelju, zato ste najo verjetno zamenjali, ampak eh, zdaj bom bolj konkreten. Danes je nemška vlada podala svojo odločitev, kar eh, zadeva eh, vračanje v Grčijo. V naslednjih 12 mesecih tega ne bodo več počeli, tudi Združeno kraljestvo. Estonija in še nekatere druge države so sprejeli enake odločitve. Prejšnji mesec je Ministrski svet za pravosodje eh, sprejel mehanizme <clears throat> za začasni suspens iz eh, Dublinske uh, konvencije in tega niso sprejeli, dejali so, da Dublin 2 deluje in da nima smisla, da bi, bilo, da bi kaj tukaj spreminjali. Ampak treba bo ukrepati in direktiva, ki jo imamo danes eh, pred seboj, ni ustrezna in jo je treba spremeniti. Treba je izboljšati postopke na prvi stopni v okviru tako imenovanega frontloadinga, to se pravi, da dajemo podarek na začetku. Slišali smo, da se ti postopki tudi neupravičeno koristijo, zlorabljajo, to se pravi, da v tem smislu tudi neupravičeno eh, izkoristijo vsa pravna sredstva in s tem podaljšajo svoje bivanje v Evropi. In to zato, ker nimamo nobene pametne ocene stroškov. ki bi nam omogočili, da bi ocenili, koliko nas bo vse skupaj stalo. Skupni azilni sistem lahko uresničimo eh, samo, če bomo te podatke imeli. Imamo razlike med cilji in predlaganimi ukrepi, med eh, dejanji in besedami. Tukaj imamo pomanjkaj solidarnosti ali pa kakšen drug eh, razlog, ki nam ga lahko podajata komisija in svet.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 neusklajenih eh, pripomb, ampak prepričan sem, da tudi semantičnega vidika korelacija, ki sem jo poslušal, torej povezava med prihrankom, z, eh, z, glede v sorazmerju z pravico do azila, mislim, da to ni ravno najbolj utemeljeno. Naj, se, naj obrazložim. Tudi, če bomo zmanjšali upravne stroške, to bo samo nekaj navideznega. Ključni problem je harmonizacija. To ni ideološki problem, to je predvsem kulturni problem. Nažalost, obstajajo določeni kulturni pristopi in ponavljam še enkrat, tukaj mislim, agenda, ne ideološke pristope in to je glavni problem. Najbolj eh, izpostavljene države so sredozemske države, ki imajo eh, kulturo eh, sprejemanja, ki je bolj izražena kot druge države, kajti imamo tesnejši odnos s tem problemom. Torej, med, v Italiji je ta strošek nujno narasel, prišli smo do 30 milijonov evrov, medtem ko v drugih državah to želijo skrčiti. Jaz ne verjamem v to. Moramo tudi biti pozorni, da eno petino teh stroškov eh, moramo nameniti tudi vprašanjem invalidnosti, kajti ponavadi politični begunci so tudi invalidi, kajti bili so podvrženi mučenju in moramo tudi govoriti o zaščiti, o zaščiti ljudi. To je nekaj drugega drugega. Zaščiteni ljudje so druga stvar, ampak tudi treba je treba sprejeti. Moramo torej zaščititi tudi določene ljudi, o tem ni bil govor. Naj zaključim in povem, da Evropa svoboščin, Evropa zaščite pravic in predsednik predsedujočega prekinja. No, to sta bili že skoraj dve minuti. Hvala lepa, kljub se mu gospod poslanec. Elena Basescu je naslednja. Eno minuto imate na voljo. Hvala lepa, predsedujoči, tudi meni se zdi pomembno, da se ta direktiva spremeni, gled, gre torej za direktivo o minimalnih standardih glede postopkov za priznanje odzem statusa beguncev držav članica, ki tukaj mora priti do poenostavitve in konsolidacije postopkov v Evropske unije pri tem se moramo orientirati po najboljših praksah, ki vladajo v Evropski uniji. Imamo težave pri nacionalnih sistemih dostopa, ki so zelo različni od države do države, kar vodi v mnoge upravne težave, ki bi bilo treba rešiti čim prej z skupnimi prizadevanji. Svet pozivam, da dobi od držav članic čim bolj aktualne, konkretne podatke, se je treba nekaj narediti čim prej, če želimo zadeve uresničiti v predvidenem času. Hvala lepa. Gospa poslanka in na koncu še gospa Holmajer, ki je med avtori. Hvala, ker smem še enkrat na kratko nekaj povedati. Imam eh, veliko prošnjo za vas, komisar Füle. Naj začnem, da napačne predpostavke vodijo do napačnih eh, ocen stroškov. Nimamo zmanjšanega števila prosilcev za azil, ampak povečano število. To je povezano z eh, vizonskimi olajšavami za Srbijo in Makedonijo. In tukaj imamo tudi veliko povečanje zlorabe azilnega sistema, kjer ljudje poskušajo priti v državo članico Evropske unije, če izhajamo iz največjih predpostavk in sicer, da bi eh, prihranili stroške, če bomo imeli bolj kvalitetni postopek na prvi stopni, avtomatsko izhajamo iz tega, da države članice eh, vodijo zelo slabe postopke na prvi strani, eh, na prvi stopni, kar sploh ni res. Če si pogledamo posledice bo to pomenilo povečanje stroške, povečanje kakovostnih standardov in eh, zapletenosti postopkov. O tem sem pripravljena razpravljati v praktični realnosti, vodi v več stroškov. Zato vas še enkrat prosim, da upoštevate pomisleke držav članic. Praktična poročila iz držav članic obstajajo deloma in so na voljo. Eh, köszönjük szépen, ma este engedékenyebb volt. Elég No, zdaj smo skoraj pri koncu naše razprave. Razprava je zaključena. Naša razprava, zdaj še prosim komisarja, eh, da se odzove na razpravo. Uh, Hvala lepa, predsedujoči, poslanke in poslanci, eh, mađarsko predsedstvo. S pozornostjo sem spremljal eh, poglede, ki so bile izraženi v tem parlamentu. Dejansko postopek pregledovanja prošem je ključni element eh, skupne evropske azilne politike, ki naj bi jo vzpostavili do leta 2012. Komisija daje dobrodošljico angažiranosti parlamenta, da nadaljujemo pri oblikovanju te direktive in prenovi direktive. Kar zadeva svet, pa moramo reči, da komisija ceni angažma držav članic, da se lotijo tega vprašanja na odprt način. Številni elementi predloga vsekako so se izkazali za izredno zahtevne in zapletene in eh, želeli smo olajšati sprejetje eh, prenovljene direktive Pred uh, začetkom polskega predsedovanja v zvezi s tem naj povem, da je naš cilj to, da napredujemo v smeri skupnega postopka, zato da olajšamo tudi eh, bolj učinkovito in uspešno obravnavanje uh, teh prošen in zato da zagotovimo više standarde, zato da spodbudimo spoštovanje temeljnih svoboščin in visoko kakovost pri odločanju na ravni prve stopnje, kar bo uh, prineslo pravico do trdnih odločitev in do hitrejših zaključevanj postopkov in to bo privedlo do zmanjšanja stroškov spremenjeni predlog. Eh, naj povem, da v zvezi s tem komisija želi poenostaviti določene eh, predpise in olajšati celotne prošnje. Komisija si bo še prizadevala za to, da dosežemo uravnoteženost med poštenostjo, pravičnostjo in učinkovitostjo postopkov. Kar zadeva konkretne finančne posledice, komisija polno razume in pomena, ki ga pripisujemo, Eh, vidikom, stroškovnim vidikom eh, tega predloga in bo še vedno pozorna do stroškov in do teh vidikov tudi v naslednjih fazah pogajanj. Dovolite, da zaključim svoj prispevek s tem, da izpostavim, da mnenje Evropskega parlamenta je seveda ključni, ključni element, eh, s katerim se sooča komisija, eh, zato da eh, pač ocenjuje lasne stališče in zato bo vedno upoštevala stališča parlamenta pri oblikovanju te direktive. Obračali se bomo na parlament in na svet v naslednjih fazah priprave direktive v okviru priprave eh, eh, sprejemljivega zilnega paketa. Hvala lepa, hvala lepa, gospod komisar. Zdaj pa predajamo besedo, ne na zadnje, seveda, gospe Džeri, eh, ki je državna sekretarka in ki zaključuje kroga govornikov. Eh, hvala lepa predsedujoči eh, gospod komisar eh, poslanke in poslanci. Eh, zahvaljujem se vam za to zanimivo razpravo. Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali pri razpravi, ker ste se tudi navizali na konkretne primere, ki lahko prispevajo k oblikovanju novega predloga komisije. To so točke, ki jih bomo nedvomno upoštevali. Govor je bil naprimer o minimalnih eh, zahtevah za odpravljanje slabih praks, za eh, učinkovite zglede, za bolj uspešne postopke. Ob, govorili smo o bolj uspešnih postopkah, postopkih o preglednosti. To so vse stvari, za katere si bomo prizadevali. Naj se navežem na neko pripombo. Ponosni smo, da smo člani neke skupnosti, ki Eh, gleda na eh, človekovo dostojanstvo kot na eno od svojih temeljnih vrednot. In vprašanje azila in priseljevanje. Nedvomno vprašanje, kjer človekovo dostojanstvo se, v, se postavlja kot ključni vidik. Torej za mačarsko predsedstvo je zelo pomemben tudi človeški faktor. To velja za vse. Naš premije je danes dopovdan povedal, da spričo sedanjih razmer Evropska unija potrebuje eh, potrebuje jasne poglede Eh, mora biti sposobna hladno razmišljati, hkrati pa moramo imeti tudi srce. In dejansko mi želimo pokazati tudi to, da Evropa ima tudi, oziroma Evropska unija ima tudi srce. Naše predsedstvo bo uh, še dalje razvijali odlično delo, ki ga je zaključilo belgijsko predsedstvo. Včeraj vsak izmed vas je uh, našel knjižico, ki vsebuje naš program in to v svojem nabiralniku na 25 strani najdete navedene naše prednostne, na, naše cilje na tem področju. Že da, danes večer sem spregovorila o dublinski uredbi, spregovorila sem o direktivi v zvezi s kvalifikacijami in sem povedala, da želimo napredovati v zvezi z obema dosjejama, z obema svežnjama. Uh, Torej, to so teme, ki so gotovo pri srcu našemu predsesu in ponavljam, še enkrat računamo na vaše sodelovanje. Hvala lepa. Hvala lepa, ponavlja predsedujoči. Hvala lepa, gospa namestnica ministra, nedvomno. Mačarsko predsedstvo je eh, <clears throat> dalje.